Très bien, je vous propose de... Predlagam, da začnemo s stankom. Eh, začeli bomo s predhodnimi informacijami. Torej, eh, dnevni red ali kdo ugovarja dnevnemu redu? Če ne, potem je dnevni red s tem sprejet. Hvala. Potem zagotovljeno je tolmačenje v 16 jezikov. Um, tudi problem s poščino je rešen, potem uh, elektronski dosji je na razpolago, razen tega se sestanek prenaša po spletu, tako kot je to običajno. Razen tega vas želim opozoriti, da imamo dve snemalni ekipi, ki spremljata to prireditev in sicer prva ekipa spremlja delo gospe Hojbuh um, z skupine zelenih in druga skup, um, ekipa snima za nemški televizijski kanal ARD. Torej gre za popolno preglednost danes in seveda moramo eh, tudi odobriti um, oziroma dovoliti eh, to snemanje. Razen tega pa želimo pozoriti na to, da um, da bo eh, današnja javna predstavitev um, to, um, Eh, torej, eh, torej tudi ta javna predstavitev bo eh, zabeležena v arhivu in si lahko potem tudi tam to še ogledate. V 15 dni po sestanku bo to najprej transkribirano v originalnem jeziku, v izvirnih jezikih vseh poslancev in predavateljev in razen tega bo potem tudi zagotovljen nemški prevod na naši spletni strani. Potem peta točka, ki je prav tako pomembna in sicer, da od eh, jutri naprej in tudi tu gre za preglednost in sicer pisna vprašanja, ki jih eh, pošiljamo našim um, gostom in tudi njihovi odgovori, ki jih dobimo pred sestankom, bodo uh, Ehm, en dan po sestanku odbora tudi objavljeni na spletu, tudi to zagotovi najvišji nivo preglednosti, tako da drugi lahko spremljajo naše delo in da skupaj um, um, in to je še posebej pomembno za temo, ki jo obravnavamo danes in sicer odobritev določenih aktivnih snovi. Danes tako smo se dogovorili s koordinatorji. Um, smo povabili štiri predavatelje, ki jih bom eh, vam takoj predstavil in metoda te javne predstavitve je enaka kot, eh, naza, kot eh, pri prejšnjih in sicer, da imamo um, metodo ping-pong, vprašanje odgovor in pri tem morate biti tudi pri, pri pozorni. Uh, torej eno minuto imate za, postavit, za to, da postavite um, vprašanje, najprej poročevalci, soporočevalci, poročevalci v senci, koordinatorji in potem eh, člani uh, odbora, um, ki bodo po sistemu Catch the Eye dobili besedo, lahko postavili vprašanja za poročevalce, soporočevalce in koordinatorje in podpredsednike pravim, da lahko tudi v drugem krogu pri KGDI um, spregovorijo, tako da bo živahna razprava. In vsak ima, kot rečeno, eno minuto, to je sicer malo stroga metoda, ampak to nisem odločil sam, torej ena minuta za vprašanje. Eh, in da tudi poveste, komu od predavateljev postavljate vprašanja. Torej, um, ne tako, da bi postavili vprašanja vsem, temveč bolje je, da se postavi vprašanje konkretnemu predavatelju, tudi zato, da se držimo časa. Um, Torej, ena minuta za vprašanje. Eh, s tem, da se naslovi vprašanje konkretnemu predavatelju in on ima potem dve minuti za odgovor. In če eh, odgovor ni zadovoljiv, potem imate 30 sekund, da poglobite vprašanje. Torej, da postavite še dodatno vprašanje um, upam, da se boste držali te metode in seveda nam bo koristilo vsi, eh, vsem, če bomo disciplinirani. Um, želim se zahvaliti um, predavateljem, ki so se odzvali v bilu za ECPA, gospodu Azuleju, ki je v dvorani, potem za BFR je tu gospod Hensel ki bo govoril za BFR, za Globa, Global 2000 eh, gospod Burčar in za JKI gospod Backhaus, ki je tudi tu. Eh, vi veste, kako poteka naše delo. Naše delo, vsak ima na začetku deset minut za uvod eh, oziroma da malo um, predstavi svoje področje. Torej, vsak ima najprej 10 minut in po tem prvem krogu eh, se bo začel ta krog vprašanj in odgovorov po vseh štirih predstavitvah. Eh, in kot rečeno, najprej poročevalec, poroč, so poročevalci, poročevalci v senci, koordinatorji in potem člani odbora. Eh, s tem poznate pravila in lahko gremo in medijas res. In takoj dajem besedo gospodu Azuleju, ki bo spregovoril v imenu industrije, v imenu združenja ECPA in gre za vprašanje um, torej aktivnih snovi in postopka za odobritev teh aktivnih snovi. Gospod Azulej, beseda je vaša. Eh, eh, torej, enostavno pritisnite na to tipko, na ta gumb, očitno je nek problem. Gospod predsedujoči, dragi člani odbora, želim se na začetku vam zahvaliti v imenu naše industrije za povabilo na današnjo javno predstavitev vprašanje, kako uh, se pesticidi registrirajo v Evropi, je zelo pomembno za danes in tudi za prihodnost. Razumemo in, prisl, uh, in smo pozorni na pomisleke in želimo igrati pomembno vlogo pri iskanju rešitev. Uh, tisti, ki ne poznate naše organizacije, um, imamo 23. Um, članic, to so velike multinacionalke in tudi regionalni, majhni regionalni MSP-ji, ki se ukvarjajo z razvojem in komercializacijo pesticidov. E, želim um, predstaviti tudi Emo Jenkins, ki sedi tu ob meni. E, prišla je z mano kot strokovnjakina z podjetja DuPont um, ima več kot 20 let uh, eh, izkušen na področju registracij in um, pozna tudi kompliciran regulatorni sistem Evropske unije, tako da bomo lahko odgovorili na vaša podrobna vprašanja o vlogu naše industri vlogi industrije in našega združenja v tem sistemu. Moje ime pa je Jean-Philippe Azulej in sem generalni direktor tega združenja od septembrja 2016 imam to funkcijo. Sicer pa prihajam iz industrije, kjer sem delal skoraj 30 let na štirih različnih sektorjih. 15 let sem delal na. Um, Sem bil generalni direktor naprimer za regijo Evropo in um, Bližnji vzhod in Afriko. In takrat sem iz, videl, kakšna realnost kmetijstva. V majhnih kmetijah Sambije in Genije, Kenije, do večjih um, kmetij v Španiji, do vinogradnih vinogradni, območij povsod po svetu. In videl sem, s kakšnimi izzivi se soočajo kmetje pri varstvu rastlin. Dobro poznam to industrijo. Videl sem veliko razburljivega razvoja, napredek, ki je bil eh, možen in delal sem s pomembnimi strokovnjaki. Um, torej, eh, znanstveniki, ki so odkrivali nove snovi in druga. To so ljudi, ki um, so bili zelo predani, z veliko strastjo um, se trudili za trajnostno kmetijstvo. Uh, e, 27 tisoč e, takih oseb v Evropi delajo na tem sektorju. Za nekoga, ki to industrijo tako dobro pozna, je težko e, združiti notranje znanje z zunanjim ogledom vidim izzive, s katerimi se soočamo, kar zadeva naš eh, ugled, eh, kar eh, zadeva naš ugled v javnosti eh, vključnost člani tega odbora in to želim spremeniti. To je moja želja. Kolektivno kot industrija smo počasi prepoznali pomisleke, ki jih izraža družba in kot rezultat smo tudi prepočasi se odzivali na te pomisleke. Zgo v zgodovini smo veliko napora vlagali v raziskave, v razvoj v proizvodnjo, vendar nismo dovolj se trudili, da razložimo, kaj delamo, zakaj to delamo in um, zakaj pesticidi sploh obsta obstajajo. Torej, zdelo se nam je samo umevno, da so naši produkti koristni za proizvodnjo trajnostne hrane. In e, mi smo pri tem pomagali. Pritoževali smo se nad negativnimi vidiki sistema registracije EU, kot pa da bi um, videli tudi pozitivne vidike. Še vedno se pritožujemo, mislimo, da je sistem neučinkovit in nepredvidljiv. In To sta dve stvari, kar, e, ki otežujeta podjetjem e, vlaganja v prihodnost. Vendar sistem mora zagotoviti seveda najprej varnost za človeka in okolje in ta odbor bo ocenil, ali sta ta dva cilja tudi dosežena. Nekaj pa je povsem jasno in sicer, da zgleda, da obstaja pomankanje zaupanja v naš sistem. Pomankanje zaupanja kar ne more biti v interesu nikogar. Imeli bomo pomembno vlogo pri reševanju tega in moramo priznati, da ni neke čudežne rešitve. In zato vam bomo danes predstavili, tudi če smo samo uporabniki regulatornega sistema in tudi če se pogosto pritožujemo nad eh, pomankljivostmi, um, Upam, da lahko z našimi pisnimi odgovori na vaše vprašanje in tudi s predstavitvijo dokažemo, kakšni so naši cilji kot združenje v tem sistemu in kakšen je naš pomen. Želim um, opozoriti odbor na to, da je proizvodne hradne in kmetijstvo bilo rojeno pred 12 tisoč leti. Pred 11.950 leti um, je šlo predvsem za to, za soočanje z um, tem, da iščeš hrano in va, hrana je morala biti varna. Danes pa gre za raznolikost in kakovost. Uh, varnost hrane je nekaj samoumevnega um, in tega se moramo zavedati in tudi na to opozarjati. Um, eh, poročilo EFSE o ostankih hrane ali tudi eh, dokumenti uh, v zvezi z zgodnim opozarjanjem v zvezi z nevarnostjo za varnost hrane kažejo, kako pomembna so ta področja in pesticidi eh, tega ne ogrožajo. Komisar Andrija Kajtis je v več govorih povedal, da je Evropa lahko ponosna na to, da ima najbolj varno hrano na svetu. Uh, Če pa prisluhnemo javni razpravi, potem imamo popolnoma ravno nasprotni vtis. To ne pomeni, da je sistem perfekten in ga ni možno izboljšati. Vedno se moramo truditi za boljše, za še bolj varne proizvode. Za, um, treba je razviti um, modele za diversifikacijo in razumemo tudi pričakovanja družbe za pospešitev teh sprememb. Razumemo potrebo, da se pomirijo potrošniki in javnost glede posledic nasih eh, proizvodov za zdravje in za okolje. In kot industrija bomo nadaljevali napore v tej smeri. Eh, um, gre za varnost proizvodov, to je glavna skrb naših uh, podjetij, industrija eh, investira milijarde vsako leto za razvoj vedno varnejših in boljših proizvodov za evropske kmete. Preden bom zaključil, želim podati primere teh uh, prizadevanj. Um, In tudi z našo zavedanostjo preglednosti. Naši člani so obljubili, da bodo um, razkrili prostovoljno podatke v zvezi z varnostjo. Mi želimo biti del te razprave in želimo prevzeti tudi svojo vlogo. Seveda je možno storiti vedno več. Družba se spreminja, družbena pričakovanja se spreminjajo in želimo zagotoviti napredek, s katerim bodo zadovoljni. Še enkrat hvala, da ste nas povabili. To je kompleksna tema in ni to igra z ničelno vsoto. Vsi moramo sodelovati, predstavniki civilne družbe, predstavniki industrije tisti, ki sprejimajo politične odločitve, skupne rešitve moramo najti za skupno usodo. In veselim se vaših vprašanj in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Takoj bomo nadaljevali s gospodom Hinslom, ki bo spregovoril v um, imenu inštituta BFR. De, deset minut ima. Hvala. Gospod predsedujoči, uporabil bom enega od uradnih jezikov Evropskega parlamenta, nemščino. Veseli, e, veselimo se vašega povabila in na kratkem bomo e, predstavili, kako Nemčija dela na področju pesticidov danes je tu tudi predstavnik eh, inštituta Julius Kun, ki se prav tako ukvarja z varstvom rastlin. Današnji dan bo pokazal, eh, da je možno odpraviti nesporazume pri, kar zadeva registracijo pesticidov, da pa prihaja do teh nedvoumnosti predvsem ne iz znanstvenih razlogov, temveč bolj eh, zaradi načina, kako je organiziran postopek. In zato nas veseli, da ste nas povabili, da govorimo o tem, kako je treba organizirati področje pesticidov v prihodnosti, tako da bomo lahko zagotovili kakovost in tudi, um, da bomo prišli do rezultata, ki je po uh, torej, eh, ki ga potrošniki razumejo. Pri pesticidih gre za varnost hrane, na drugi strani pa tudi varnost pridelka za kmeta. In koliko ostankov pesticidov smi biti v živilih. Parlament in tudi Evropski parlament je določil, da so ostanki pesticidov lahko v živilih v določenih koncentracijah, da je to dovoljeno. Previdnostno načelo pri odobritvi eh, je utemeljeno s tem, da v postopku registracije in približno 2000 eh, strokovnjakov sodeluje v Evropi, v kakšnih eh, koncentracijah ne prihaja do škodljivih učinkov za uporabnika in ta postopek registracije je eh, nekaj, s čimer se lahko postavimo na mednarodni ravni in je tudi učinkovit, kar zadeva komunikacijo. Seveda je vedno malo problematično, če rečemo ostanki so v živilu in uporabnik, potrošnik to uporablja. Ampak parlamenti pravijo, eh, da je treba um, organizirati te procese in kolikšna je lahko vsebnost teh ostankov in danes vam bom predstavil te postopke v Nemčiji. Zvezdni inštitut za oceno tveganja ni pristojen za registracijo pesticidov v Nemčiji, temveč mi se ukvarjamo z zdravstveno preventivo. Tako kot Evropski organ za varnost eh, živil smo otrok eh, krize. BSE, torej eh, bolezni norih krav, kako organizirati zdravstveno preventivo. BFD smo, smo utemeljili na prejšnjih inštitucijah, 1876 je to bila, bil kraljivi zdravstveni urad, 2002 pa um, sta iz tega nastali dve organizaciji, Inštitut za varstvo potrošnikov in Zvezni inštitut za oceno tveganja, ki je neodvisna znanstvena ustanova. Mi smo neodvisni tudi od vlade. In neodvisno misli pomeni, da smo neodvisni v vseh vprašanjih ocene tveganja. Neodvisni v raziskavah, ki jih izvajamo, aktivnih raziskavah, za izboljšanje teh ocen tvegan in neodvisni tudi pri komuniciranju tvegan, kajti to je temeljna ideja, da lahko svobodno govorimo, ko gre za probleme, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov. Za raziskave imamo 17 nacionalnih referenčnih laboratorijev in smo veseli, da jih imamo, kajti s tem lahko določamo o kakovosti podatkov in to je tudi eno glavnih sporočil. Glavno kakovost eh, ocene tveganja mora temeljiti na podatkih in boljši, ko so podatki, boljša je ocena tveganja. BFR um, ima približno tisoč uh, sodelavcev, malo manj, dve tretjini so znanstveniki ali znanstveni delavci, s proračunom približno 100 milijonov evrov na vseh področjih delujemo, um, ki so blizu varstvu potrošnikom potrošnikov. Se pravi, da naša naloga ni samo, eh, da rečemo, kdaj je nekaj nevarno ali tvigano za potrošnika, temveč tudi, kako je to treba oceniti. Smirnice in standardi so pri nas. Torej, ne, nismo pristojni samo za pesticide in biocide, temveč tudi za vsa vprašanja varnosti živil. Um, um, živilskih dopolnil, potem pri biološki varnosti za vse mikroorganizme, ki se uporabljajo v živilih, parazite, um, bakteriološke strupe in tudi za kosmetične izdelke, torej neživila za igrače, e, tatuaže in tako naprej. Dodatno področje je kemija, kemično področje, ki ga pokriva uredba RIČ. RIČ um, torej, um, predpis za kemikalije. Uh, torej, mi um, to um, EFSA in EHA um, sodelujeta z nami in imamo tudi posebno komunikacijo, um, oddelek za komunikacijo, kjer se ukvarjajo s tem, kako se javnost odziva na določena tveganja in tudi eksperimentalno toks toksikologijo, ki se ukvarja z poskusi na živalih. Torej, katere poskuse na živalih je možno uporabiti, kako ali kako jih zamenjati z drugimi? In menimo, da je dobro, da je tudi to področje pri nas. V našem inštitutu pa imamo še en oddelek, gospod Solitski vodi ta oddelek, odkar eh, so bili izmišljeni pesticidi, izumljeni pesticidi, se ukvarja s tem, pred 40 leti se je že začel s tem ukvarjati. Vsi ves, veste, da se aktivne snovi um, odobrijo na evropski ravni, eh, torej da imamo državo poročevalko, v ne, pri glifosatu sta to Nemčija in Slovaška in potem imamo nacionalne postopke odobritev, Eh, torej, da se odobrijo dodatna sredstva, ki so še v neki sestavini. V Nemčiji je to naprimer 37 takšnih eh, izdelkov. Ocena aktivne snovi je temeljna za to, eh, katero, eh, kateri pesticid se odobri, kajti če aktivna snov ni privirjena, se ne more odobriti pesticida. Spremlja pa nas tudi iha, torej intrinzična toksičnost eh, tveg, oziroma nevarnost neke snovi in to dela iha z odborom za oceno tveganja, ki se ukvarja tudi z glifosatom že več let. Kakšen je torej postopek? Kako si lahko predstavljamo ta postopek? E, t, e, imamo prosilca e, oziroma vlagatelja pri aktivnih snovih, e, se obrne na komisijo, tam je potem poročevalec, ki komisijo pri novih aktivnih snovih in pri obnovitvi oziroma pri pri, eh, pri novih snovih si lahko eh, vlagatelj sam izbere poročevalca in potem um, vidimo, ali potrebujemo še druge podatke, naprimer if, eh, podatke EFSE. EFSE organizira postopek sam, imamo torej um, državo poročevalko in soporočevalko in potem nastane poročilo o tveganju, ki se javno komentira, vsak na svetu ima možnost, da da pripombe na to poročilo in potem se pride do zaključka, ki se predloži komisiji, ki v stalnem odboru za rastline, živile in živali odloča o tem. Neodvisno od tega so območne registracije. E, tu gre za to, da se postopek za, da je ta postopek drugačen. Pri torej, nacionalni državi se zaprosi ali za, do, za aktivno snov, treba je pripraviti osnutek poročila in tudi tu odpiranje na vzven, kjer um, se ugotavljali, obstajajo podatki tudi kje drugi in potem se ta substanca odobri na nacionalni ravni ali pa tudi ne, da bi preprečili nesporazume, Zvezni urad za varstvo potrošnikov in varnost živil je pristojni organ, BFD pa os, um, ocenjuje zdravje e, ljudi in živali. In to velja za uporabnike, tudi za druge navzoče osebe, ki so izpostavljene tem snovim. Julius Kühn inštitut se bo sam predstavil. <clears throat> pogosto nas sprašujejo, koliko takšnih ocenje na leto. 3500. Pri pesticidih jih je seveda veliko manj, zato ker je um, tu veliko dela od 12, 2012 do 2018 smo imeli 25 aktivnih substanc. Um, od 13 jih trenutno še ocenjujemo. Um, od tistih, eh, pri katerih je bilo že odločeno pri aktivnih eh, snovih, smo tri ocenili pozitivno, štiri aktivne snovi smo zavrnili, ena snov eh, pa je bila umaknjena strani vlagatelja. Lahko rečemo, da v Nemčiji tisoč, imamo 373 vlog, 299 smo jih ocenili pozitivno, Eh, številke zavrnjenih, pa tudi vidite tu na prosojnici. Torej, mi ne odobrimo vseh, temveč se zelo kritično ocenjuje. Nemčija je ena od tistih držav, eh, kjer imamo veliko sodelavcev za odobritev pesticidov. 300 do 400 oseb se s tem v Nemčiji ukvarja. Nekaj še o postopku v zvezi z glifosatom. Vprašanje rednega procesa 2011 se je začelo s ponovno odobritvijo. Se predtem je že obstajalo odobritev, s katero se je tudi ukvarjal BFR. Uh, In zato nam je komisija verjetno dodelila to ponovno oceno do 2013, smo pripravili poročilo o tveganju in posredovali poročilo EFSI. To poročilo, o katerem se pogosto govori, to ni poročilo o ceni BFR, temveč eh, poročilo EFSE oziroma komisije in tudi 28 držav članic. Kajti, če mi smo sicer opravili to oceno tveganja se vseh 28 držav članic um, formalno in vsebinsko pridružilo tej oceni. Tudi če razpravljamo o tem, nam mora biti jasno, da ne govorimo o osnutku poročila BFR, temveč poročila komisije oziroma držav članic. Torej, redni proces je bil zaključen leta 2015, potem 2. marca 2015 je bila objavljena publikacija IARC o kancerogenosti glifosata in potem se je zgodilo nekaj, kar, v, kar je bilo enkratno v postopku za registracijo. E, snovi komisija je postopek ustavila in rekla, da bo počakala na monografijo IRC-ja. Potem so res počakali na to publikacijo in pripravili prilogo strani BFR, kjer smo ocenili te podatke. Eh, septembra 2015 smo imeli več eh, strokovnih srečanj z opazovalci IRC in ameriška eh, mežniški organ, pa tudi VHO je sodeloval pri tem 2017, če mnenje rak, torej um, ocena nevarnosti jih, ki je izpadla tako, da um, ni samo um, um, ocena tveganja pokazala, da ta snov ni rakotvorna, temveč tudi ocena nevarnosti je to pokazala in potrdila. Ne bo vas presenetilo, da uh, um, torej, ko govorimo o monografiji IRC, potem gre za nekaj, kar vsi, vse eh, inštitucije, ki se okvarjajo z ocenjevanjem tveganj po vsem svetu, se s tem ne strinjajo, s temi ugotovitvami ne strinjajo. Mislim, da smo pravilno delali in naše poročilo, ki ima 4000 strani, lahko vedno preberete. Uh, Um, nekateri pravijo, da potrebujemo nove študije o glifosatu. Glifosat je pesticid, ki je najbolje raziskan po vsem svetu. Če si ogledamo, koliko študij je bilo izvedenih na desni strani, to vidimo. Študije, ki so bile izvedene po evropskih pravilih, e, to. E, in na levi strani vidimo število živali, ki smo jih res uporabili za to. Uh, na desni strani bi bilo 4450 eh, in tu imamo številko, eh, ki so bile uporabljene samo v naših študijah in ne v drugih študijah toksičnosti ali študijah na univerzah. Torej vidimo, da je to pravzaprav škandal sam po sebi, da nekdo pravi, da potrebujemo še eno študijo. Če vidimo, eh, s kakšnimi številkami se argumentira, je jasno, da uh, so podatki tako dobri, da jih drugo, da drugo tako dobrih nimamo. Kakšni so ti podatki? Um, ocena tveganja, to je 4500 strani, upam, da ste vsi prebrali to poročilo, veliko je bilo dela pripraviti to poročilo in ker um, pravijo, da smo prepisovali. Um, Zato želim izuziti tiste strani, eh, kjer nam očitajo, da smo storili napako. napako. Na levi strani imamo oceno tveganja in na desni strani študije in liter, pregled, literaturni pregled za um, druge študije. Torej, to so to študije to so študije, ki smo jih zahtevali od eh, vlagatelja, tako to predvideva tudi zakonodajalec in sicer, da se eh, naredi pregled nad javno literaturo. Prosilec oziroma vlagatelj mora predložiti to literaturo in dodatno k temu. Eh, si mora poročevalec ogledati, ali obstajajo še druge študije, ki so bile objavljene. In to je tudi pomembno videti, kajti včasih um, ta dokumentacija prosilca ni popolna ali da v študijah um, ne gre za to aktivno snov, temveč za druge, ki imajo drugačen očutek, očinek, eh, eh, zato imamo tudi tako imenovane guideline compliance študije in toksikološke končne točke se usklajujo že zadnji 40 let, torej gre za definirane toksikološke končne točke in Po, OEC, po smernicah OECD je to treba objaviti in sicer pod pogoji GLP, e kajti za nove aktivne snovi niti še ni publikacij po svetu, temveč so samo študije, eh, ki se jih zahteva od vlagatelja. Kakovost eh, eh, ustriza približno harmoniz, um, torej obsega tudi toksikul, tok, eh, toksičnost eh, ostankov in tako naprej. To je eh, ta rutinski postopek, kako zbiramo te podatke in te študije so seveda bistvenega pomena, to so surovi podatki in ti podatki so potem temelj za oceno tveganja in to pomeni, da če si ogledamo to literaturo, potem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 kjer je bilo toliko novih publikacij pri um, obnovi odobritve. Več kot tisoč publikacij, ki si jih je treba vse ogledati, te študije je treba preveriti glede na eh, korektnost in na eh, pravilnost. In tiste študije, ki se zdijo, zdijo, zdijo relevantne ali so v meta analizi relevantne, se eh, uporabijo za oceno. V tej točki se še ni zgodila ocena tveganja, temveč gre samo za oceno, ali eh, vlagatelj um, je podal uh, zadnje stanje tehnike in znanosti. Torej, tu ne gre za plagijate, temveč ali je literatura pravilno navedena. In ocena tveganja um, temelji potem na podatkih, ki jih predloži uh, vlagatelj. Um, s tem sem končal svojo predstavitev in upam, da nam boste ostali tudi še naprej naklonjeni. Hvala eh, za to predstavitev in sedaj nadaljujemo takoj s Filmotem Brčerjem za Global 2000. In ga prosim, da se drži časa, prosim. Danke, vielmals. Najlepša hvala. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, skušal se bom držati drugačen vidik v primerjavi s tem, kar smo slišali prej. Imenem se Helmut Bučešaden, sem biokemik in že 15 let se ukvarjam s področjem pesticidov sem član organizacije Stop glifosat Evropske unije in e, avtor in soavtor različnih objav, člankov in knjige glifosat. Ta publikacija se imenuje Najboljša zakona 2009 je uvedla novosti, s katerimi naj bi izboljšali zaščito okolja in ljudi nevarnosti temelijo na kriterijih za aktivne snovi v zelo velikih koncentracijah in tiste organi naj bi bili zavezani, da ocenijo in upoštevajo ocene znanstvenih objav. In v skladu s 11. členom naj bi te evalvacije z organi, ki naj bi dokazali, da niso upoštevali transparentnosti pri postopku odobritve. Naprimer, prvi primer študija in preizkusi na podganah v glifosat bil rakotvoren zunaj vseboval rakotvorne snovi. Leta 2012 so proizvajalci predložili dokaze in znamo poročilo, ki naj bi vsebovalo pet študijev. In vse te študije so dokazale, da glifosat ne vsebuje rast eh, različnih eh, limfomov oziroma um, sprememb v organizmu. Te študije naj bi neodvisno ocenili in rezultate naj bi dobili 18. decembra teh snovi v glifosatu. In obstaja zelo majhen dokaz za to v tej eni študiji, da naj bi šlo za rakotvorne snovi. To so potrdili tudi EFSA in države članice, ki naj bi uporabili te evalvacije so ugotovili karcinogene snovi v dveh študijah za BFR in naj bi šlo za eh, možganskega raka in pa tudi za leukemijo v dveh študijah. Naj bi prišlo do pojavov tumorjev, ki naj bi bili statistično pomembni vendar pa niso ugotovili nobenih posebnosti, vendar pa so nadaljne študije dokazale, da ne same študije, ampak tudi druge študije. In v vseh teh študijah se je izkazalo, da je prišlo do limfomov v statistično pomembnih eh, količinah. Torej, kako naj bi kakršne. In komisija je potem naročila študijo, kjer piše, da je IRC uporabila statistično evalvacijo, zaradi katere um, ti organi upoštevajo študije, ki so bile upravljene strani proizvajalcev. Pač nima nobene zveze z neodvisnostjo in da zaradi tega lahko prijelo napačnih zaključkov. VFR je na podlagi IRC dobila drugo priložnost. In popravili to študijo. V prilogi, v evalvaciji je namreč zapisano, da bi tumori lahko bili po kriterijev, je jasno, da IRC lahko prizna možnost eh, pojava rakavih bolen na podlagi teh dokazov. Potem pa je še bolj jasno zapisano, da so, doka so dokazi zadostni, vendar pa ne zadostni za to, da bi uvrstili to snov v to klasifikacijo. To pomeni, da obstajajo nasprotujoči, nasprotujoča si mnenja oziroma izjave različnih organov. Za tudi drugih organizacij. To vam bom potem eh, razložil bolj podrobno, če boste to želeli. Naj vam podam še primer za toksikogenost naprimer. In tudi tukaj je zelo malo verjetno, da je šlo za neodvisno evalvacijo. Zato so upoštevali 50 študij, študij proizvajalcev. Neodvisne študije kažejo na čisto drugačno podobo objavljene. Študija v praksi pa zgleda tako, da je delovna skupina za glifosat upoštevala svoje ravno tako, da niso relevantne. Lahko bi rekli, da je industrija tukaj prevlada. 13. kjer imamo 44 strani ki je dobesedno izuzeto iz en tudi v študiji Monsanta, gre za bivšega zaposlenega v Monsanto Larija Dekira, kjer naj bi šlo za enostavn plagiat in eh, kopiranje, dobesedno kopiranje objavljenih člankov industrije. Ih primerih v tem primeru pa tega ne moremo trditi. EFSA in BFR nista opravili neodvisne evalvacije. Hvala lepa, gospod Burčar. Sedaj pa dobi besedo takoj gospod Backhaus v imenu inštitutja Julius Kühn. znanstveno ceno tveganja v našem inštitutu Julius Kühn. Da se predstavim, imenujem se Georg Friedrich Backhaus. Eh, študiral je kot inštitut leta 2008. Smo neodvisna organizacija na zvezdni ravni in tudi preučujemo tudi učinkovitost in pa kakšne so doze, pri tem ocenjujemo tveganje raz, na različne rastline, različne rastlinske proizvode in pa tudi neželene posledice različnih kultur in drugih eh, rastlin in kultur, ki se uporablja eh, drugačne snovi, upoštevamo tudi kakšne snovi, ko gre za čebele. Tukaj imamo podatke za akutno toksičnost, pri eh, smrtnost, ravnanje, eh, razvoj rojev in pa tudi različne zahteve za pa, čebelje panje. Če se pogledamo prihodnost, vidimo, da je pomembno, da zagotovimo visoko stopno zaščite in kvalitete. Po našem mnenju je nujno potrebno, da razvijemo stopno harmonizacije tudi javnost. Tudi kakovost in zanesljivost študij je treba zagotoviti. In kot zadnje, smo mnenja, da je treba izboljšati komunikacijo v zvezi s eh, pomlejo tem, zakaj uporabljamo takšne snovi pri gojenih rastlinah in zakaj imamo toliko različnih zakonskih luknjah pri majhnih vrstah. Takšne snovi se ne uporabljajo za resne probleme v kmetijstvu. To je treba početi. <coughs> Hvala za te predstavitve, tudi da ste se držali časa. Sedaj pa predlagam, da začnemo z izmenjavo mnen. Tako kot sem rekel, bo to potekalo po sistemu vprašanje-odgovor. Eh, in sledil mu bo Bart Stas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem predavateljem za predstavitve. S tem smo dobili pregled nad postopkom odobritve in registracije. Ugotovimo pa tudi, da gospod Burčer govoril pred gospodom Henzlom, bi se lahko bolj poglobili v to, kar je tukaj predstavil gospod Henzel. Imam vprašanje za profesora Henzla. Slišali smo veliko očitkov in veliko kritik glede na vaše raziskovalno delo v zvezi z in drugih kemičnih snovi in tistih, ki ste jih objavili in kako se boste odzvali na kritiko javnosti. Hvala, to je bilo jasno vprašanje za gospoda Hensla, ki dobi besedo za dve minuti. Na kritiko javnosti. Hvala, to je bilo jasno vprašanje za gospoda Hensla, ki dobi besedo za dve minuti. Do sedaj niso bili dostopni za javnost in prvič pri primeru glifosata smo objavili takšne ocene tveganja in postopek odobritve Zakaj potrebujemo transparentnost? Potrebujemo dostop do podatkov, zato da lahko ponovno ocenimo podatke in dejstva. S tem se strinjam. BFR seveda podpira vs trud in prizadevanja za transparentnost. Objava prilog in poročil že poteka in to lahko vidite tudi na naši spletni strani. Treba pa izboljšati zakonodajo glede tega istočasno pa si prizadevamo BFR-ju tudi za to in v naši komunikaciji o ceni tveganja sodelujemo z ministrstvom in pa tudi s komisijo. Zato smo skupaj organizirali delavnico o oceni tveganja, kjer smo obravnavali ta vprašanja z vsemi zainteresiranimi. Osporedno pa smo tudi opravljali zakonsko obvezne naloge in postopek je zelo kompleksen, je najbolj kompleksen postopek na področju varstva potrošnika. Vprašanje, katero literaturo smo upoštevali, kako smo se dokumentirali. in kdo je naročil takšne ocene in analize. Takšne razprave so potrebne. Naj opozorim tudi na to, da imate pred seboj poročilo oceni tveganja in da ta ocena kaže na to, da tukaj lahko pride do različnih ocen. Ne smemo pozabiti, da za tem poročilom poteka postopek upravljanja in da tukaj sodeluje več organov. Ne gre za situacijo, kjer bi javnost lahko vnaprej sodelovala pri takšnem postopku. Hvala. Ali želite postaviti še? Bi ki jih je financirala industrija v primerjavi z študijami, ki izvirajo iz eh, javne literature. Ali obstaja razlika v kakovosti? Kako vidite vi to? Gospod Hanzel? Ja to vprašanje um, zadeva bistvo znanosti. Ni vprašanje, kdo financira študijo. Vprašanje je, ali je študija primerna Torej, ali so izpolnjeni znanstveni kriteriji in če so ti izpolnjeni, potem eh, tudi ni pomembno, kdo je zadevo financiral. In eh, to je tudi princip, eh, ki mu sledimo. Namreč zaupamo prosilcu, da je izpolnjeval uh, smernice zakone in da to predstavi pregledno. In zaradi tega potem tudi organ, ki eh, presoja, prejme originalne podatke in potem lahko presodi, ali se da preveriti to, kar pravi prosilec oziroma ulagatelj. Pomembno je, da upoštevamo tudi študijo. Mislim, da je to vprašanje štiri. Ko so vas vprašali, kako bi vi spremenili sedanji sistem, bira organa, ki opravi oceno, mora biti neodvisna. In pravite tudi, in to ste ponovili, da bi morali to izbiro opraviti drugi. Torej, zanima me, ali lahko bolje opišete svojo idejo o tem, kako naj bi to eh, odločili drugi, zato da bi bila ta odločitev bolj neodvisna. In ali lahko to vsebuje tudi možnost, da bi dali EFSI eh, možnost za oceno tveganja za vse nove odobritve? Da, to je bila tretja točka pri pisnih odgovorih. Torej, eh, jaz sem tu opisal, kako bi jaz eh, spremenil ta postopkov na petkrat, ampak se strani iste osebe. BFR je opravil to ovrednotenje v Nemčiji v 90-ih letih, potem je, se je s tem ukvarjal odbor ECO, ta odbor danes ne obstaja več, s tem so se takrat ukvarjale prav iste osebe. Potem smo imeli joint meeting eh, o pesticidih leta 2009, eh, ko je bila prošnja naslovljena na BFR. In tukaj je določen konflikt interesov. Kajti tukaj gre za novo odobritev, ponovno odobritev in težko je biti tukaj objektiven, če ste bili pri tem udeleženi že štirikrat in če ste že štirikrat, bi morala dobiti nalogo, da. Uh, to ovrednoti, kajti ona sa, ne bi sama uh, ovrgla ali potrdila svoje stare ideje, ampak bi uvedla, upravila novo ovrednotenje. In ulagatelj eh, ne pačne podatke. Moje poglavitno vprašanje je, kaj lahko mi spremenimo? Kaj lahko storimo oziroma spremenimo za to, da bi ponovno vzpostavili zaupanje v sodelovanju z evropskimi agencijami, zlasti imamo v mislih. E- e Gospod Gerik, komu pa postavljate to vprašanje? Torej, na koga je naslovljeno to vprašanje? BFR? To je bilo splošno vprašanje, lahko odgovori, eh, kdor hoče. Torej, če. Eh, treba se je vrniti nekaj let nazaj in si pogledati, zakaj eh, je bila potrebna, eh, pre, zakaj je bilo potrebno prestrukturiranje področja, zdravstvenega področja. Imeli smo krizo BSE in takrat um, smo pa povsem po izgubili zaupanje. Agencije potem uh, delovale znanstveno in ne politično in bodo potem politikom predložile svoje iz, izsledke, potem pa se bo politika odločala podobne strukture. In mislim, da je bila ta odločitev pravilna. Vprašanje ni ali so organi sedaj, do sedaj dobro ravnali ali pa narobe ravnali. Um, kar se tiče um, komunikacije rizikov, se številnimi stvarmi za vami strinjam. Uh, potem si moramo pogledati tudi vsa, dru, vsa druga fitofarmacevska sredstva. Hvala. To tudi znanstvene kontroverze o tem. Um, in tu gre eh, seveda za realne pomisleke in mm, postopke. Komisija je tudi eh, predstavila predloge za izboljšanje postopkov, torej predvsem vse za okrepitev ravnati konstruktivno. ampak nočem, um, torej hvala sicer za uh, to odgovor in pričakujemo si predvsem zelo konkretne odgovore, kajti seveda na koncu bomo prerike Müller, ki nadomešča gosporis. Torej, eh, Jaz bi eh, dajala to, da je smisel eh, tega ta, da bi mi predstavili eh, predloge za izboljšavo tega robustnega sistema. Sistema to je treba še naprej krepiti, po drugi strani pa je treba izboljšati komunikacijo, zato da bi okrepili zaupanje v sistem. Ali mislite, da bi zato morali tudi spremeniti pravni okvir? ali pa so to bolj problemi, ki so povezani z izvajanjem? Ali mislite, da bi zato morali tudi spremeniti pravni okvir? Ali pa so to bolj problemi, ki so povezani z izvajanjem? Eh, zanima me tudi mnenje industrije v zvezi s tem. Hensel v zvezi z robustnostjo postopkov odobritve, eh, ali bi lahko to še bolj ukrepili in kako bi lahko ukrepili javno zaupanje Vielleicht wurde weggesagt, ob, ob eine, hab eine bessere Risikokommunikation. Torej, uh Ali bo boljše komuniciranje vodilo k večjemu zaupanju, torej, tem, to je treba šele počakati. Ampak preglednost je seveda pomembna v postopkih. Eno stvar imamo skupaj z EFSO, torej uh, predobjava študij, eh, tako da, se, da ne prihaja do podvajanja in tako da kakšni nadzori ne padajo pod mizo, tako da so eh, surovi podatki razpoložljivi in um, organ odobritve mora izvajati tudi raziskave oziroma uh, jih te raziskave naroči, zato da lahko najdemo odgovore na določena vprašanja. Ampak to bi bilo eno od vprašanj, ki bi se nam zdelo pomembno. Obstaja naprimer tudi sledeča možnost. Lahko bi še enkrat imeli možnost, da se pogovarjamo s soporočevalcem. E, to smo naprimer že uvedli na področju pesticidov. Merci. Hvala, gospa Katarina Konična. Je, pane predsedo, také mne dovolte poděkovat. A... Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. Tudi sama bi se zahvalila vsem eh, govornikom. Eh, takoj bom prišla k svojim vprašanjem. Moje vprašanje se nanaša na ECPE. E. V vaših pisnih odgovorih ste dejali, da vam je pomembno, da lahko proizvajalci še naprej izberajo državo članico, ki bo poročevalka in vi želite, da ohranimo sedanji sistem in da EFSA ni tista, ki izvaja študije. Potem si prizadevate eh, tudi za to, torej, da bi sistem ostal enak, nespremenjen. Hkrati pa smo ugotovili, da vaši člani eh, izzivajo oziroma postavljajo pod vprašaj izsledke EFSE e in želite, da komisija to spremeni. In potem v 19. točki pravite, da lahko vsi spodbijajo izsledke agencije. Oprostite, ampak to je zgolj svetohlinstvo. In večjega svetohlinstva kot to ni. Po eni strani pravite, da si industrija nenehno prizadeva za to, da bi zapolnila vrzeli in da si prizadeva za to, da bi sistem deloval. Ampak kako naj zagotovimo, da države članice ne bodo spodkopavale eh, izsledkov, ki jim niso všeč? Argumenti za in. Argumente za in proti so predstavili sami proizvajalci. V vaših odgovorih prihaja do diskrepancije. Torej, res me zanima, eh, podjetja niso izbrala države poročevalke. Eh, torej podjetja eh, opravijo racionalne izbire in eh, se obrnite naprimer na organ za pritožbe in obstaja možnost za uh, izmenjave, da uh, spodkopujete oziroma kritizirate mnenje agencije, če imate za to dobre razloge. Merci. Hvala. Dopolnilno vprašanje. No, niste odgovorili na eno vprašanje. Vi eh, nekaj eh, izpodbijate, ampak hkrati ne želite spremeniti sistema. Torej, kaj natančno je vaš predlog? Kaj bi bilo prav po vašem mnenju? Kajti po eni strani um, izkoriščate to možnost, da izbirate državo poročevalko. Jaz se ne strinjam s tem, da imate možnost za izbiro eh, države poročevalke. Pravzaprav sploh ne, ne razumem, kaj želite. Vi preprosto niste odgovorili na moje vprašanje. In vprašanje je bilo, kako boste prisilili lasne proizvajalce, da bodo spoštovali sklepe, če tudi jim niso všeč? Če so ti rezultati v resnici zanesljivi? Da, hvala. Razmišljal sem o a, drugem delu. No, kar se tiče um, države, oko za nove uh, aktivne snovi. Um, lahko se zgodi, da v nekaterih državah določene kulture ne rastajo in zato je smiselno, da se obrnete na tiste države, ki se e, spoznajo na to. Uh, torej prosite tiste države za oceno, kajti pre, eh, pogosto se zgodi, da odobri, za odobritev eh, čakate predolgo in zato eh, gredo podjetja v tiste države, kjer bo to šlo to najhitreje. The second part of the question. Torej, kaj je bil drugi del vašega vprašanja? Je, kako boste prisilili vaša podjetja, da bodo storile sledeče? Če ohranite ta sistem. Podjetja pa so proti sistemu. Kako boste eh, prepričali tem podjetjem, da bi ga napadali? Kako boste vzpostavili sistem? Takšen sistem, da ne boste iz, podjetja ne bodo izkušali vprašanja. No, naj ponovim. Lahko se ne strinjate z oceno. To je normalno. Oziroma, to je predvsej neobičajno ampak da se z nečem ne strinjate, eh, to ni slabo, tega ne morete, eh, eh, se vrnite k sistemu. Kajti vaše vprašanje se dotika dveh vidikov. En vidik je, kako dober je sistem. Kako dober je sistem in kako zagotavlja varnost zdravja in pa okolja. In kako, kakšno je zaupanje v ta sistem? To sta dve različni vprašanji. Mi smo prepričani potnega. Kajti Eh, industrija se uh, eh, souča se toliko omejitvami in uh, mi moramo veliko krat spremeniti zadeve pri izvajanju in to je potrdila tudi Evropska komisija, EPRS je to uh, potrdil. Sedaj pa kako dobro deluje sistem in kakšno je zaupanje državljanov, to pa je drugo vprašanje. Merci. La parole, madame Dornanou. Hvala, gospa Dornano. Hvala, gospod predsedujoči. To vprašanje z, um, um, poslancem in sicer, da bi glasovali proti predlogu spremembe, ki so predvidevali prepoved neonikotinoidov. Um, in šlo je za tri neonikotinoide. In sicer pišete, da um, Eh, mini e objavila poročilo, ki tega ni potrdila, temveč gre za nevarnost teh treh nikotinoidov. Eh, vi ste hoteli eh, dodatna, dokaz, dodatna dokazila, ampak hoteli ste, da, glasovi, da glasujemo proti. EFSA ima veliko podatkov in um, poslali maila vsem poslancem, um, s katerim bi rekli, da ste vzeli na znanje vse, vso to dokumentacijo EFSO in preklicali eh, prvotni poziv poslancem, da glasujejo proti. Industrija. Torej, noro bi bilo, če bi mislili, da industrija dela kupen in sicer gre za ohranitev opraševalcev. In to je v skupnem interesu. Druga stvar, nismo, ne strinjamo se z sklepi eh, komisije, ne z EFSO. EFSA je ocenila tveganje več kot eh, veliko scenarijev v zvezi z eh, 2002. vprašanje pa je bilo bolj splošno. Še enkrat hvala lepa za to vprašanje. Dejstvo, da proizvajalci lahko izberejo državo poročevalko, se mi ne zdi, da bi bil največji problem v postopku registracije oziroma odobritve. Boljše bi bilo, če bi imeli objektivn postopek, ampak večje šipke toče, točke v sedanjem sistemu vidim v pomankljivi preglednosti industrijskih študij. Torej, da ni objektivnega nadzora strani tretjih, seveda strani organa ampak so primeri v zgodovini, kjer ta nadzor ni tako dobro deloval. In druga slaba točka je, da študije, da industrija študije naroči pri pogodbenih laboratorijih. In s tem so ti pogodbeni laboratoriji, ki so med sabo tudi v konkurenci, in s tem pridejo ti pogodbeni laboratoriji v interesni konflikt. Vemo, da je stranka kralj in po moje ni nobene potrebe, da je industrija stranka, industrija mora to plačati, želi odobritev, cena se itak potem posreduje naprej družbi, ampak naročilo za to naj bi dal organ, kot je EFSA, mogoče za iste laboratorije, s tem bi laboratorije razbremenili tega interesnega konflikta in bi lahko delali po načelih najboljše prakse. Ehm, GLP in standardi imajo nekaj pozitivnega, vendar tako bo možno eh, ponuditi ehm, objektivne povzetke teh študij, da bi imeli eh, večjo preglednost in neodvisnost teh študij. Hvala. Sedaj pa gospod Peter Le, ki eh, je tu na mesto gospod Delej. Gospod Delej. Gospod predsedujoči, danes smo že govorili zjutraj o ogroženosti čebel in biodiverzitete in po tem pogovoru nisem manj zaskrbljen, ker trendi niso dobri. Eh, biodiverziteta je, je, se slabša. Eh, in nisem impresioniran, če se nekdo sklicuje na znanost, ker to samo po sebi ne zagotavlja resnice. Znanost je lahko polna politika in politika je v tem, kaj hoče znanost videti oziroma česa ne proučuje. Če v neko smer ne gleda, tam ne bo nič videla. In če jo zanimajo samo kratkoročni učinki, ne bo mogla poročati o dolgoročnih. Velika razlika je, če ena inštitucija reče, da je nekaj kancerogena, druga pa ni. In to vodi sveda v nezaupanje in tudi nas kot eh, zakonodajalce postavlja pred velike probleme. Vprašanje je, ki ga ne postavljam prvi, kako rešiti problem različnih ocen o isti zadevi. Zagotovitev objektivnega nadzora in preglednosti je del odgovora. Zanima me, kaj mislite, lahko še naredimo za to, da bomo prišli do resnice o zadevah.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 izvaja po znanstvenih merilih in objektivno in pregledno, da je to vendarle merilo za dobro, v katerem bo to možno. Okolje, ki je, eh, kjer ni interesnih konfliktov, eh, kjer je večja transparentnost in to je bila, bil tudi namen 11.07.2009 uredba, ki je prispevala, ki je prinesla izboljšave. Vidim veliko pozitivnih elementov, ki, če bo zakon in to tudi upam, Eh, če se bo začel ta zakonodajni postopek, potem bodo sledili še pravilni predlogi sprememb parlamenta, Evropskega parlamenta in držav članic. In tako bi lahko izboljšali ta sistem, no, da bodo nevarne snovi ali snovi z nespremljivimi posledicami izginile. Ne moremo reči, želimo zakon in varnost. Ne smemo pod Pavel Poč. Hvala, Erik. Eh, eh, samo pripombo, pripomba eh, gospodu Azuleju. Čutim se kot v film. Rečem, da je od sina um, um, pokazala, da je mi za zavrnitev glifosata. Gospod Burčar je jasno povedal, ko je odgovarjal na naša pisna vprašanja, da je dovoljšnji dokaz, obstaja eh, povezava med uporabo eh, te aktivne snovi in eh, boleznimi. In no komentirate to, kar je povedal gospod Burčar o številu študij, ki so potrebne za sprožitev zavrnitve. sondern wir haben vom Parlament, vom deutschen Parlament, vom europäischen Parlament. Ähm, ähm, torej, ni moj interes, nisem prav razumel. Torej, ena študija bi zadostovala, ki, ki bi dokazala, uh, da odobritev izdravstva je med uh, preverjanjem aktivne sno, snovi in um, študije, tako imenovane non-guidelines, da z, spremembe izhajajo iz tega. Glifosat sam ni genotoksičen, ampak substance, ki se primišajo, lahko imajo genotoksični učinek, oziroma odobritve. Primer, imamo 28 ali 36 formulacij eh, glifosata, eh, preparatov v Nemčiji. To kontrkarira to, kar um, bi bil rezultat eh, študij na osnovi GLP-ja in eh, sicer zaradi pravilno. Gospod eh, Pok, ali imate ehm, še dopolnilno vprašanje? No, mogoče sem pa res narobe razumel. Uh, pomembno pri izvrednotenju niso signifikance, temveč biološka relevantnost. In tudi to, kar je sedaj Burčar vzel iz konteksta in postavil v drug kontekst, nam ne pomaga. Moramo si ogledati surove podatke in je velika diskrepanca je med tem, kar si je ogledal IRC in tu ne govorim za BFR, temveč za vse organe za oceno tvegan v Evropski uniji in tudi za druge organe, ki so si ogledali te podatke. Torej, um, vzeti moramo originalne podatke, izvirne podatke um, in zato upoštevati. Profesor Backhaus, vi... Gospod profesor Backhaus, tu se ukvarjamo z uh, robustnostjo postopka odobritve pesticidov in treba je oceniti tudi alternativne sisteme. In zato sem si ogledala eh, drug eh, evropski sistem odobritve in sicer eh, eh, pesticidi za eh, ekološko kmetovanje. Tam so predpisi manj podrobni, kot eh, tam ni razlikovanja med. Eh, Eh, ocenjevanjem tveganja in upravljanjem s tveganjem. Pri primerjavi obih sistemov ali bi rekli, da je odobritev ekoloških pesticidov prav tako robustna, kar zadeva učinke za okolje in ali menite, da bistvene snovi, kot so naprimer bakar, ki je zelo persistenten in ki vpliva na mikrobiologijo tal, eh, ali, ali bi to bilo sploh dopuščeno v okviru direktive 1107 in tudi mnenje industrije v zvezi s tem bi me še zanimalo. Hvala, gos, gospod Backhaus. Hvala za to. Avtorjev, vprašanje za gospoda Borčarja. V EU so dopuščeni različni pesticidi. Evropska komisija in IFSA so rekli, um, večinoma je to neproblematično. Se pravi, da ni treba bistveno spremeniti postopka odobritve. Ali potrdite, lahko potrdite, da je da to drži ali so mogoče še druge aktivne snovi, ki so problematične, o katerih se še ne razpravlja. In ali nam lahko poveste, zakaj je situacija pri glifosatu tako posebna? Uh, Gospod Hensel je po moje povedal, da je snov že 40 let na trgu brez težav. Gospod Burčar, ali bi lahko povedali kaj o epidemi epidemioloških raziskavah, gospod Burčar? Ja, v dveh minutah mi ne bo uspelo odgovoriti na vsa ta vprašanja. E, postopek odobritve, tako kot e, takšen, kakršen je sedaj, ni ne deluje pravilno. To ni pokazal samo primer glifosata, čeprav ta še posebej. Eh, kaj je posebnega pri glifosatu? Z intervencijo IRK, in to je bilo slučajno, po prvem umestnem poročilu o glifosatu, IRK še sploh ni vedela, da si bo prebirjala to aktivno snov, ta odločitev je padla tri mesece pozneje. In takrat je bilo šlo za vprašanje, kaj so ozadja. In neodvisni znanstvenik in tudi nevladne organizacije so se začele okvarjati s tem. In da se odzavem na to, kar je povedal gospod Hensel. Glifosat je seveda simbolna snov. Vendar sem prepričan, da ni genska tehnologija in tudi ne druge stvari, ki ste jih omenili, temveč da gre za to, da imamo primir, ko se postavlja vprašanje, ali se politične odločitve o odobritvi pesticida eh, eh, sprejemajo na osnovi neodvisne znanstvene ocene, da ali ne. In po dolgolitnem ukvarjanju s to temo je ta primer dokazal, da žal temu ni tako in tu nočemo nobenemu dati krivde, temveč treba se vprašati, kje so razlogi in kako je to možno izboljšati. Vprašali ste tudi nekaj o epidemioloških študijah copy and paste. Za copy and paste. Drugač, to je drugače kot pri genski toksičnosti, kajti Monsanto je tu um, um, enostavno naštel epidemiološke študije in um, jim pravzaprav v študijah. V desetih minutah eh, lahko najdemo, da gre za potikanja, ki enostavno niso resnična. In ta potikanja so služila temu, da so te študije označili kot klinično tri eh, osem nevladnih organizacij je decembra 2016 zato tudi um, to prijavilo, torej prijavilo um, izvajalce oziroma um, proizvajalce, ker so poskusili um, priti do te odobkrajzer nemški epidemiolog, nam je pomagal. Um, v nemškem parlamentu vam je odčital zavestno ponarejanje vsebin študije. Um, um, ker je mislil, da ste vi to naredili, ampak bo odbrčar. Govorili ste o morebitnih razlogih, zakaj postopki uh, za odobritev niso optimalni. Prej pa ste govorili o tem, da gre za novost v uredbi iz leta 2009. Opozorili ste na to, da v liku, da se ocena tveganja opravi na osnovi študij industrija in zato moje vprašanje, kje pa je problem? In vse, glede tega, eh, kako se izbirajo te študije, torej kje eh, moram kje je problem? Omogoča organizacijam in organom, da znanstveno literaturo vključijo v svoje evalvacije. In tudi komisija ima svoje pomisleke. Torej, s tem sem prekoračil čas. Hvala. Spadornano. Spadornano. Hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje za gospoda Henzela. E, postavila sem vam pisno vprašanje, na katero pa niste e, do cilja odgovorili. Po IFSI je država članica poročevalka, mora potrditi, ali je raziskava bila izvedena korektivno korektno in ali so informacije vlagatelja znanstvenega vidika eksaktne. Um, ko gre za prenovo pri glifosatu, um, vaš institut um, je to eh, pripravil in um, očitno niste realno ocenili tveganja glifosata. In eh, vprašala sem vas, zakaj je BFR mislil, da mora v svoje poročilo sto, um, vključiti eh, več sto, um, več sto strani iz industrijskih študij, uh, čeprav ni šlo pri tem za um, oceno tveganja um, vi ste rekli, da je to pravzaprav uh, potrdila EFSA, ampak jaz se s tem ne strinjam, ker ti poročilo ste pripravili vi, gospod Hensel. Torej, sedaj bomo dobili odgovor na vprašanje. Najprej hvala za vaše vprašanje. Najprej bi rad povdaril, da mora industrija raziskovati deset let in tudi upoštevati vso razporožljivo literaturo. In to velja za vse študije, čeprav je BFR upošteva svojo lastno literaturo pri svojih raziskavah. Te je treba potem upoštevati kot tudi drugo literaturo v naših poročilih. Treba je tudi poročati, kako so bile financirane te študije, če jih je financirala industrija ali pa tudi neodvisne študije. To je naša dodatna naloga, za katero menim, da je ravno tako pomembna. Pomembno je, da vključimo vse te študije poleg študij, ki jih opravlja industrija. Res pa je, da pri več zadevah ni obveze, da bi to objavili za javnost. Treba je upoštevati analize, metode in pri takšnih primerjih veliko krat ni obveze um, nobene literature, ki bi bila objavljena. ERC se ravno tako poslužuje študij, ki jih je opravila industrija. To so potem objavili v ZDA. Skušali smo tudi vključiti statistične analize, uh, zaradi tega, ker nas čudi, da bi ERC um, prišel do drugačnih zaključkov kot USPA, tudi ko gre za mejne vrednosti ostankov pesticidov. Tudi Evropska agencija za kemikalije je objavila oceno tveganj skupaj z nacionalnimi organi za raziskave na področju rakovih obolenj. Ravno tako je mogoče, da bi tudi drugi opravili statistične študije in da bi te upoštevali pri oceni tvegan. Potem pa pridemo do statističnih analiz, ki upoštevajo samo osnovne teste, ki bi ravno tako prišli do zaključkov, da glifosat ne vsebuje nobenih rakotvornih ali genotoksičnih snovi. Torej, tudi drugi so prišli do istih zaključkov kot EFSA, kot tudi organi v državah članicah ali izven Evropske unije, ki so ravno tako prišli do podobnih zaključkov. Si je peux me permettre. Samo eh, še eh, dopolnilo. Eh, če vzamemo izvirne dokumente, bila izvedena precizno, tako jaz to razumem. Torej, EFSA je to enostavno potem samo prevzela. Bilo ali ne? To lahko potrdim. Tukaj ne gre za statistično pomembnost, ampak za biološko relevanco. Torej, pomembno je, kako močno kvantitativni oceni tumorjev tega niste upoštevali ko gre recimo po sebi, ne pomeni, da bi imeli avtomatično potrebo po klasifikaciji te snovi kot rakotvorno. Če pa imamo še druge študije, kjer tega nismo upoštevali in kjer eh, smo videli, da je statistično ravno tako so pokazali statistično pomembno število pojava limfomov in limfomnih tumorjev imamo torej rakotvorno snov in zato obstajajo dokazi. Zato bi bilo treba, da upoštevamo vse te ravni dokazov. Torej, niste povezali pojav malignih limfomov pri miših in pri ljudeh. Vi ste vsako študijo posebej obravnavali in jo označili za nerelevantne. Torej, ali potrebujete, želite še? Toksikolo, tos, toksikoloških eh, študij in preskuse na živalih in da za to potrebujemo strokovnjake. Strokovnjak. Minute, Vsem, dank, ja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj vprašanj za gospoda Henzla. Ko prisluhnemo znanstvenikom, ki pravijo, da naj bi glifosat bil rakotvorna snov, potem ugotovimo, da znanstveniki niso slišali, kaj se dogaja, kako lahko pridejo do takšnih dokazov. Uh, Če so prespali 40 let, v Nemčiji potekajo živahne razprave glede glifosata. Kako vi ocenjujete te raz razprave? Gre za toksičnost te snovi ali gre za kaj drugega? Potem imamo še tretje vprašanje, ki, sm, ki so nam jih že zastavili. Kakšni pesticidi, na kateri pesticidi? so bolj toksični kot pest, eh, glifosat tudi za naša tla. To me zanima. Hvala. Aktivne snovi ali formulacije, gospod Hensel? Ja, Kilogram, potem pa imamo druge snovi, kjer je količina dvakrat tako velika. Lahko vam lahko vem, kaj se dogaja pri nas. Imamo več sto ocen glede pestite let, sodelujemo z režimi organi, imamo vse argumente, ki smo jih tudi pretehtali. Ni več nobenih luken glede znanja pri glifosato, imamo študije, imamo pa vprašanje, kako bomo postopali. Ko dolgo uporabljamo določeno snov, to ne pomeni, da je varna. Vendar pa je pomembno, da so snovi varne. Zato je treba upraviti tudi tveganje za zdravje, tudi za tiste, ki živijo v bližini tal, kjer se uporabljajo te snovi. Zato je pomembno praviti tudi biološke študije. In obžalujemo, da na evropski ravni takšni študij ni. V ZDA so to opravili in radi bi videli, da imamo takšne ocene tudi v Evropi. Tako bi lahko prišli do dognanj ki bi jih lahko v današnji razpravi tudi uporabili. Eh, tudi tu eh, epidemiološke študije. Torej, eh, deset odstotkov dela bi bilo treba izvesti, da bi imeli eh, tudi ustrezne epidemiološke študije v okviru celotnega obsega dela, da bi prišli do globljih spoznanj tudi na področju epidemiologije. Imamo torej mednarodne študije in eh, študije, ki smo jih eh, videli danes, ki so pripeljali do tega, da so dognanja razkrila dosti več v zvezi z pojavom rakavih obolenj. In da glifosat ne povzroča rakavih obolenj na podlagi teh študij. Torej, lahko pride do situacije, kjer gotovimo, da nismo upoštevali vsega. EFSA, tako kot eh, je danes in kot jo poznamo danes, deluje v določeni strukturi, kjer upravljajo poročila in z veliko krat naleti na omejitve. In veliko krat eh, glede pesticidov ne zmore opraviti vsega dela zaradi pomankanja zaposlenih in zaradi pomankanja strakonjakov. In zato mislim, da tukaj glede stroke obstaja še veliko potreb. Completo. Gospod Azule dobi besedo. Oziroma gospod des, za gospoda Zule. Dobil veliko popraševanj, glede glifosata pa nisem videl ničesar glede Monsanta. Monsanto nima. Gospod Zule. Lahko samo sklepamo, zakaj gre, namreč nisem pristojen za to, če bi lahko resnično menili, da Monsanto že pripravlja nove izdelke. Imamo veliko stvari, ki jih opažamo v literaturi in veliko pomankljivosti, ko gre za toksičnost in za poskuse na živalih. Zato se zopet povežemo v takšnih primerjih z industrijo in jo opozorimo na to, da obstajajo pomankljivosti. Potem jih prosimo, da to popravijo in pri EFC je to ravno tako. Zahtevamo popolne študije in tudi zanesljivost ki jo je treba izboljšati. To velja za laboratorije, za najboljše prakse in tudi za sam postopek. Yes, like Naj vam povem nekaj o epidemiološki študiji. Imamo kohort, ki je, kam, ki je začel z delom leta 2002. In tam deluje 150 tisoč eh, članov, med njimi niso samo kmeti, rezultate imamo na voljo. Če pa vzamem, rezultati kažejo na to, da je na, v, na, v kmetijski panogi 30 odstotkov manj rakovih bolezni kot drugot vendar pa opravljamo epidemiološke raziskave, ki so dosti širše zastavljene kot v ZDA. Če primerjate različne herbicide in fungicide, mislim, da gre za, raz, za razprave, ki jih potrebujemo. Kaj je boljše, 50 gramov glifosata ali 50 gramov sintetičnega fungicida? Če 30 gramov bakra enostavno posejemo, druge gre za organske in sintetične snovi, ki jih namestimo enkrat na leto. Kaj je boljše? Tukaj ne želimo odgovoriti. 50, 50 odstotkov organskih snovi je predelanih v naši organizaciji. Ne vem pa, kako lahko zmanjšamo posledice ne? podatkov, kar tako prekopirali od Google ali kogarkoli drugega. Kaj bi vi dejali za glede varstva naših potrošnikov? Zato smo ravno tako zelo kritični in tudi nezadovoljni, ko vidimo, da uradi tako delujejo. Tudi sama sem bila uradnica in ravno tako bi bili kritični, če bi videli, da uradi ocene študi kopirajo. Torej, ne da samo vprašanje, zaradi, zaradi kakšnih razlogov je do tega prišlo rada bi opozorila nekaj in to je, da morajo podjetja spremeniti svoje bilance in svojega revizorja zamenjati vsakih. Znanstveniki sami zahtevajo pregled svojega dela od drugih znanstvenikov, nihče namreč ni popo. Če bi opravili takšno študijo in če vidimo, da je bila nepravilno zvedena, potem mora biti nekdo za to kriv. Za koga je vprašanje Marija? Gospoda Hensla, gospoda Brčarja. Ja eh, pomembno je, kakšen je rezultat. Vprašanje preglednosti postopka. Mislim, da je preglednost tukaj maksimalna. Poročilo ocene tveganja smo poslali državam članicam in pogled lahko dobite povsod. Torej, to poročilo se lahko ogledajo znanstveniki po celem svetu, lahko to poročilo ovrednotijo. In zelo redki so uh, znanstveniki, Eh, vključujem tudi Atom in ki so ugovarjali. Kajti eh, večinsko mnenje vseh svetovnih znanstvenikov, ki so se s tem ukvarjali, je, da je bila študija dobro ovrednotena in da študija prihaja do pravilnih sklepov. To smo storili mi, drugi so to tudi sprejeli in so dejali, da se z nami strinjajo. Študija je pravilno ovrednotena. In sedaj ste spet omenili po, eh, eh pesem Kopi. To si lahko danes še enkrat preberete. Eh, lahko si preberete to, kar je napisal uh, eh, ulagatelj. Kajti ulagatelj mora oceniti v nek gradbeni projekt, tudi pogledate, uh, ali je tisto, kar je zapisano pravilno. In če ne komentirate, potem je to v redu. Kajti prejemnik sporočila, da ta način, kako delamo, ni tipičen za BFR. Ni tipičen samo za BFR, to je tipično tudi za druge kajte treba si je pogledati in preverjali, ali je res to, kar eh, pravi eh, predlagatelj. In če nismo zadovoljni, potem pač eh, mi zahtevamo še druge stvari in zrejajo določene študije. In vprašanje je, ali je res tisto, kar pravi predlagatelj. Ja, vieles von dem, was Gospod uh, Hinzel, uh, eh, mar se kaj, kar ste dejali, po mojem mnenju, ni res. Ni tako, da vesti oceno tveganja, kaj ti, ti lahko identificirajo nevarnost uh, raka, ampak lahko pravijo, da je to tveganje sprejemljivo. Mnenje um, uh, Bofaraja. In mislim, da je treba še nekaj pojasniti. Izdelali v resnici pa so v adendumu čisto drugi izjave. Tukaj gre za določene tumorje. V adendumu date ajako pravo, če že obstajajo menjevati, kajti sicer se lahko zmedemo. In ravno zato imam občutek, in to sem opisal tudi v knjigi, ravno to ste hoči, hodili argumentacijo, ki je vodila k temu, da vam znanstveniki niso dali prav. Dajali so nekaj, kar znanstveniki rečejo redko. Dajali so tako da bi spremenili potem svojo politično odločitev v zvezi z eh, glifosatom. 94 znanstvenikov je to mnenje podprlo. In jaz vem, kako previdni so znanstveniki, ko gre za njihov ugled. Kako, pre, kako previdni so za tako ostro kritiko. Sorry. Maria, prosti. Prostite, niste mi dali jasnega odgovora, ali ne bi morali uvesti, ni mogel poročiti, pa ni hotel, da se naslednji papež poroči. Uh, vem, da je težko eh, ubrati novo pot, ampak po mojem mnenju.